in tudi komisarki. Zelo sem vesela, da smo dosegli ta kompromis. Matere, ki so na porodniškem ali na starševskem dopustu, potrebujejo prožno delovno mesto, da lahko začnejo delati in se bolj zgodaj vključijo na delovni trg, vendar pa morajo sklevati tudi poklicno življenje. Potrebujemo prožno delo, prožne načine za poslovanje, kajti nekateri gospodarski sektor in panoga so tega odvisne. Če želimo več, Eh, varnosti in zaščite za delavce ne smemo kar tako odpraviti prožnosti. Najti moramo ustrezno zakonodajo, ne pa da kaj prepovemo. Gospod Detjem, najlepša hvala, gospa predsedojoča. Eh, zelo sem vesel, da smo sprejeli to direktivo. Gre za zaščito 200 milijonov delavcev. Zelo slabo pa je, da imamo najnižje plače v Zahodnji Evropi, ravno v Nemčiji. Prav je, da damo prekarnim delavcem več pravic. In pogodbo o zaposlitvi moramo dobiti najkasneje za delavce v enem tednu. V Nemčiji, upam, bomo ravno tako imeli razpravo o pogodbah z, brez delovne obveznosti. Popolnoma prepoved eh, takšnih vrst zaposlovanja bi bila dobra eh, rešitev. Del države članice so seveda še vedno pristojne za to, da storijo še več za naše delavce. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Filner, ravno tako za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Malce nadrealistično je biti tukaj ne zato, ker je to zadnje plena zasedanje, ampak zato, ker socialni demokrati na švedskem pravijo, da te razprave ni in da Evropska unija ne more urejati tega področja in da to nima nobene povezave s socialnim stebrom. Eh, Premir Leven je dejal, da ne moremo ta, tega urejati zakonodajo. Če si pa pogledate, smo socialni steber sprejeli v Gotemburgu leta 2017. Vseeno pa nekateri pravijo, da se to ne dogaja. Včasih se socialdemokrati na švedskem zbudijo novembra lani, so se zbudili in dejali, da je ta predlog nesprejemljiv, da bo to negativno vplivalo na švedski model kolektivnih pogod. Seveda um, se bo to zgodilo, vendar pa so vseeno glasovali za to. Pred meseci so dejali, da se to ne bo zgodilo, mogoče jih zaradi tega ni ker očitno to, kar se dogaja tukaj, se ne dogaja, vsaj tako menijo socialdemokrati. Najlepša hvala, sedaj pa sklop pritegnite pozornost predsedujoče. Gospa je Slovecka je prva. Hvala, gospa predsedujoča. Živimo v času hitrih sprememb na trgu dela, vedno znova so tu novi poklici, potrebe po novih eh, veščinah ali novih oblikah dela. Fleksibilnost na trgu dela je izredno pomembna tako za delovce kot za delodajalce. Fleksibilne oblike dela pomagajo delovcem združevati osebno oziroma družinsko z poklicnim eh, življenjem. Naša naloga je, da poskrbimo za to, da ne glede na obliko zaposlitve delovci dobijo garancijo za vsaj minimalne pravice na evropski ravni. Po težkem delu v odboru in pogajanjih s svetom in komisijo eh, smo uspeli z rezultatom, ki zagotavlja večjo mero zaščite delovcem, delodajalcem pa ne povzroča večjih problemov eh, predsedujoča prekinja in prosi govornico za počasnejši nagovor. Po drugi strani pa delovcem ne, oziroma delodajalcem ne nalaga večjih in težjih obveznosti, kar zadeva izvajanje novih oblik dela v drugih državah članicah. Kar zadeva informacije delavcem glede pogojev za poslitev v pisni obliki v sedmih dneh od nastopa dela in v 30 dneh razširjeno informacijo in pa tudi skupni maksimalni šestmesečni poskusni, eh, maksimalno poskusno delovno obdobje predstavlja velik napredek za delavce v Evropi. Hvala lepa. Merci. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Darling. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Leta 2016 je odbor za peticije v Evropskem parlamentu zaslišal delavce zaposlene v McDonald'su v zvezi z njihovimi prekarnimi načini zaposlitve kot del kampanje Happy Meal. Z njimi sem sodelovala in dobila sem navdih od mladih zaposlenih v tej verigi hitre prehrane, ki so se združili v sindikat in dejali, to je, z tega je sedaj dobro dovolj, mi zaslužimo pravične delovne pogoje in pravično plačilo. Ta pravila o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih ni tako veliko potezen, kot si bi želela. Radi bi prepovedali pogodbo o ničelnim delovni obveznosti, ne glede na to, um, bi jih morali zaščititi um, in kot smo slišali, s temi pravici dobimo nove, eh, pravili dobimo nove pravice za prekarne delavce in ta pravila je treba eh, v celoti izvajati brez kakršnih koli vrzeli. To so minimalne pravice, storiti moramo še več. In prekarna delovna mesta se samo še spodbujajo negotovost na delovnem trgu in s tem se hranijo naši skrajni desničari. Najlepša hvala, gospa Tomšič. Lepa, gospodje predsedavajoče. Hvala, gospod predsedujoča. Evropska unija mora še naprej ostati globalni akter pri zagotavljanju dobrih delovnih pogojev. Digitalizacija gospodarstva in družbe prinaša nove priložnosti. Ne smemo dovoliti, da ta val spremem zaradi četrte industrijske revolucije pripelje veliko ljudi na obrobje družbe. Prepečiti moramo izkoriščanje ljudi in kar najbolj izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša digitalna preobrazba. Boljša obveščenost delavcev je nujna, zato da bi lahko izkoristili vse svoje pravice na dinamičnem trgu. Želim izpostaviti to, da naš namen in naša naloga ni zagotoviti vedno več obrazcev, ampak zagotoviti ravnovesje. Ostalo pa moramo prepustiti delavcem in njihovim združenjem. Hvala. Gospa Kuneva. Postagini najhomedja svaldi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Moramo zagotoviti predvidljive delovne pogoje v Evropski uniji. Kako nam bo to uspelo, če ne bomo vključili milijone delavcev? To se bo zgodilo, če bomo glasovali in podprli rezultat trialoga. Sprejeli bomo prekarno delo, zaradi tega, ker predlogi sveta ne zaščitijo delavcev, ampak omogočajo več prožnosti. Zakaj ne premejo vsi delavci vseh potrebnih informacij v zvezi z njihovimi delovnimi pogoji in plačilo od prvega dela? Rezultat je, da imamo veliko tako imenovanih samozaposlenih, ki so v praksi in dejansko zaposleni. Francija ne posluša rumenih jopičev in prekarnih delavcev, ki so vedno bolj glasni posod po Evropi. Naša dožnost pa je, da jim prisluhnemo. Hvala. Monsieur Samit Dimash, depuis ici, on... ste prosili za besedo v sklopu Catch the Eye, je tako? Izvolite. Signora, signora presidente, le condizioni tašoluma importanti hafna. Gospa predsedujoča, delovni pogoji so zelo pomembni. Kajti delo je eno najpomembnejših del našega življenja. Ko smo delali za to poročilo, sem se srečal s predstavniki sindikata in delavci na Malti in res je neverjetno, kaj vse smo slišali. Imamo delavce, ki delajo brez um, pogodbe, ne vedo, kakšna bo njihova plača. Videli smo tudi situacije, kjer so delavci obvezani do izobraževanja, vendar pa morajo za izobraževanje plačati sami in to celo v javnem sektorju. Mislim, da bi lahko storili več in poslali jasno sporočilo, da potrebujemo pogoje, ki bodo eh, dobri za delavce in tudi za podjetja. Kajti, če imamo minimalne pogoje, potem bomo zagotovili več konkurence poštene konkurence med podjetji. Gospa Ward. Najlepša hvala. Rudarji svinca, ki so se eh, uničili do smrti v rudnikih, niso imeli nobenih um, pogodb po zaposlitvi, ravno tako v Liverpoolu. In kako je mogoče, da v 20. stoletju pošljemo človeka na Luno in na Mars, nam ne moremo pa zagotoviti minimalne delovne gotovosti za zaposlene. Imamo pogodbe o uničenju delovnih obveznosti, imamo digitalne platforme, svet se spreminja preko četrte industrialne revolucije. Zato moramo primerno uskladiti naše zakonodajne temu primerno tudi spremeniti. Vlada Zrune kraljestva skuša zapustiti Evropsko unijo, konzervativci skušajo znižati delovne pogoje, mi pa moramo zagotoviti dobro zakonodajo za predvidljive in pregledne delovne pogoje, zagotoviti kolektivne pogoje za vse države članice v vseh 28 držav članice in to je najboljša rešitev za Združeno kraljestvo, za 27 terico, za sindikate in za delavce. Gospod Marijas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zopet eh, ista predstava in isti teater. Kaj vidimo? Zopet te evropske politike, delovni pogoji so prožni, imamo eh, nove in eh, do miselne oblike dela in s tem ne bomo spodbudili zaposlenosti in ne bomo ustvarili delovnih mest. V tej direktivi je ogromno pomankljivosti in vrzeli. Treba je preprečiti izkoriščanje, naprimer um, učiteljev, ki nadomeščajo, ki nimajo pravih uh, pogodb o zaposlitvi in njihova pogodbe namreč ne temelijo na direktivi, ki smo jo sprejeli leta 1991. Pravico bi morali imeti do stalne zaposlitve. O tem smo razpravljali v odboru in to zadevo bi morali rešiti. Gospa González Penja. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Novi načini za poslitve glede na potrebe temelijo na um, pomankanju pravil prožnosti. Imamo nove oblike za poslitve, ki so prekarne in ki uh, živi zaradi tega, ker je veliko ljudi zunaj sistema. Ta direktiva naj bi zagotovila gotovost v delovnem trgu, vendar pa smo, nismo prepovedali pogod, poničeni delovni obveznosti, izključili smo um, zaposlene v javni upravi, ki so zaposleni v enota za nujno pomoč in tako dalje. Izpustili smo tudi uh, um, zaposlene, gospodinske pomočnice, lahko prosim malce upočasnite. Izključili smo tudi gospodinske pomočnice iz te zakonodaje. Tega ne razumemo še posebej potem, ko smo sprejeli poročilo za to, da bi izboljšali njihove delovne pogoje. Ne moremo podpreti te zakonodaje, ker je nepravična do tistih, ki takšne pravila najbolj potrebujejo. S tem smo zaključili sklop Catch the Eye, gospa Tyson. Hvala, predsedujoča. Gospe in gospodje, poročevalcu sem se že zahvalila, ampak naj se zahvalim še poročevalcem Senci in tudi romunskemu predsedstvu za konstruktivna in uspešna pogajanja. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. S to predlagano direktivo o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih se res osredotočamo na ključna področja na trgu dela. Fleksibilnost je in prilagodljivost je zdaj sestavni del delovnega časa in zaposlovanja. Zato moramo si še bolj prizadevati, da preprečimo izkoriščanje in povečamo predvidljivost. Izvajanje te direktive bo skupna naloga vseh držav članic delavcev in delodajalcev. In tudi socialni partnerji bodo naredili svoje, da bo ta izvajanje te direktive uspešno. To je pomemben ukrep za socialno pravičnost in solidarnost za vse naše državljane. Kot sem povedala malo prej, je ta direktiva tudi velik dosežek za realnost, ki jo predstavlja Evropski stebr socialnih pravic. Ponosni moramo biti na ta mejnik. Dovolite, da zaključim s tem, da povežem to direktivo in naše druge pobude direktive o napotitvi delavcev, zaščita na delu, dostop do socialne zaščite za vse, agendo za znanje in spretnosti in tudi evropski semester in seveda tudi ravnovesje med zasebnim in poklicnim življenjem. Vse te naše odločitve kažejo, kaj je naredila ta komisija skupaj s parlamentom in svetom v tem našem mandatu. Se smo to postavili v spredje vseh naših dejavnosti. Hvala. Termini. Najlepša hvala, gospod Kalvin Šambo. Zaključek razprave. Najlepša hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Popolnoma spoštujem mnenje tistih, eh, ki niso popolnoma prepričani v to poročilo. Samo njim bom odgovoril. Lahko jim zagotovim, da tudi sam nisem najbolj zadovoljen, da nismo šli še dlje, vendar pa kot poročevalec imam dožnost, da vzpostavim ravnovesje med različnimi stališči. Imamo tri odprta vprašanja. Direktiva ne pod pokriva vseh zaradi tega, ker zahtevamo 3 ure na teden in 3 ure na dan in 12 ur na teden. Vendar pa smo prej zahtevali v dveh mesecih, kar pomeni, da smo storili napredek. Vendar moramo zahtevati od komisije, da nadzoruje situacijo, kaj ti, če bo prišlo do eh, razcveta pogodb, za 11 ur na mesec, potem moramo ukrepati. Ne razumem, zakaj nam ni uspelo vključiti vseh, tudi tistih zaposlenih na morju. Prisluhnili smo lobistom in vsem ostalim, vendar nam ni uspelo. Te, po te pogodbe brez delovne obveznosti so bile zelo trd oreh, vendar pa smo dovolili, da se jih spremi, vendar pa jih ne smejo podaljšati. To poročilo je dobro, čeprav ni popolno dobro je za prihodnost naših delavcev. Tudi sam menim tako. Seveda spoštujem vaša različna stališča in seveda razumem, zakaj kritizirate to besedilo. Popolno je sovražnik dobrega in zelo smo lahko zadovoljni, da smo lahko odstorili ta korak naprej znotraj socialnega stebra in v dobro socialni Evropi. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo danes. Sedaj pa gremo na poročilo gospoda Lenerca o Evropskem organu za delo. Izvolite, beseda je vaša za štiri minute. Danku, danku, vožete, vožete Hvala lepa, predsedujoča. Evropski enotni trg je zgrajen na načelih prostega pretoka ljudi, dela, storitev, izdelkov in vsega. In to je prineslo veliko dobrega, več trgovine, več blaginje. Ampak pri Evropi gre za veliko več kot samo za trge in trgovino. Zagotoviti moramo, da je trgovina oziroma da je trg v Evropski uniji pravičen, odkrit, da ne bo prihajalo do izkoriščanja, da ne bo priložnosti za navidezno zaposlovanje. Jasno moramo določiti, kako so lahko delavci aktivni preko nacionalnih meja, ne da bi padli v kremplje izkoriščevalskih delodajalcev. Zagotoviti moramo proste pretoke na trgu, zato pa potrebujemo jasnejša in strožja evropska pravila in tudi božje upravljanje teh pravil. Pri pripravi teh pravil smo si prizadevali zagotoviti ideje, enako plačilo za enako delo. Intenzivno smo delali na zaščiti pravic delavcev. Evropski stebr socialnih pravic zagotavlja, da je bila vzpostavljena odkrita in pravična Evropa. Pravila pa so dobra le, če jih izvajamo na učinkovit način in tukaj imamo velik izziv. Več kot 70 milijonov evropejcev živi v državi, ki ni njihova država. In verjetno se bo ta številka v prihodnosti še povečala. Obenem pa vidimo, da inšpekcije na trgu dela potekajo v omejenem okolju, omejujejo jih nacionalne meje. Danes, zdaj poskušamo to spremeniti z ustanovitvijo Evropskega organa za delo, bo čezmejni nadzor lahko potekal bolj nemotoma. Evropski parlament mora predstaviti rezultate. Manj kot leto nazaj je komisija predlagala, da sprejmemo zakonodajo v zvezi s tem, da napišemo poročilo najprej in manj kot eno leto je zdaj poročilo pred nami. Združiti je treba izkušnje držav članic, pogledati si, kakšne so oblike reševanja sporov, kakšne probleme predstavlja pomankanje podatkov. Vse to so lahko naloge za Evropski organ za delo. Ta organ pa mora imeti dovolj sredstev za delovanje, da ne ostane brezobi tiger. Skrajni čas je, da vzpostavimo tak Evropski organ za delo. Gospa komisarka, brez vašega, vaše pobude in vaših prizadevanj ne bi bili danes tukaj, kjer smo. Hvala tudi romunskemu predsedstvu za njihovo zavezanost. Danes imamo rezultat pred seboj na mizi in na koncu se zahvaljujem še kolegom in kolegicam iz drugih skupin. V procesu pogajanj smo videli veliko stvari. Zdaj pa je pred nami dober rezultat in zahvaljujoč produktivnega sodelovanja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Tyson, za tri minute. Hvala lepa. Ja, veseli me, da smo tukaj pred glasovanjem, pred vzpostavitvijo Evropskega organa za delo oziroma uredbe, ki to ureja. To je bilo na dnevnem redu naše komisije zaradi tega, da zagotovimo pravično delovno mobilnost po Evropi. Pred enim letom smo podali predlog, zdaj pa, bomo, zdaj pa smo pred glasovanjem o uredbi. To je res dober rezultat. Sozakonodajalca sta odigrala svojo vlogo, odlično smo sodelovali med predsedstvi in tudi z poročevalcem Jeru Lelensu kot poročevalcu se želim zahvaliti za njegovo veliko zagnatnost eh, in učinkovito vodenje pogajanj v imenu parlamenta. Posebej naj se zahvalim tudi poročevalcem v senci in predsedstvu sveta za njihove konstruktivne prispevke, ki so pomagali pri zaključku tega dosjeja. Evropski organ za delo bo prva operativna agencija Evropske unije na področju trga delovne sile. Njegova ustanovitev je nujna. Danes 17 eh, milijonov državljanov eh, živi v državi članici, ki ni članica njihovega državljanstva. Evropski organ za delo bo ustanovljen ravno za njih, zaradi njih, tako da se izvršujejo pravila glede mobilnosti v Evropski uniji pravično in učinkovitost. Tri cilje so tukaj bistvenega pomena. Omogočanje dostop do informacije in servisiranje državljanov in podjetij pri čezmejnem delu da takrat je treba vedeti, eh, kakšne so obveznosti za delo in kakšne so pravice. Ela bo eh, zagotovila, da bo do upoštevane enako vse, eh, vsa pravila pri napotitvi delavcev, naprimer, in izkoriščal se bo platforma za ukrepanje proti neprijavljenjemu delu. Potem gre tudi za pod drugo poročanje nacionalnim um, oblasti na področju mobilnosti dela in socialne varnosti. Tako bo organ omogočil državam članicam boj proti zlorabam svobode gibanja in socialne goljofije ter bolj učinkovito delovanje. Na osnovi eh, vzgledov eh, Europola in Eurojusta bo eh, organ za delo združeval razne strokovnjake z različnih področjih, ki si bodo izmenjevali informacije in sodelovali, kar bo gotovo pripomoglo k ustanovitvi skupne kulture izvajanja oziroma izvrševanja, izboljšalo se bo medsebojno zaupanje in organ za delo bo ustrezno podprlo nacionalne, podprlo nacionalne inšpektorate pri skupnih pregledih. In ravno tako bo predstavljen forum za medijacijo med um, nacionalnimi organi v primeru sporov. Z podporo takega dialoga želimo zagotoviti hitro odzive in rešitve delovnih sporov. Ko smo pred dvema letoma začeli razmišljati o možni ustanovitvi Evropskega organa za delo, so nekateri bili uh, skeptični, zakaj potrebujemo še eno Evropsko agencijo. Vendar cilji so tukaj operativne narave, ki se še ne izvajo na evropski ravni. In ravno o tem ta uredba govori. Eh, evropski organ za delo bo prinesel praktično dodano vrednost pri izvrševanju pravil o, o eh, mobilnosti ter omogočil Eh, pravično mobilnost delovne sile znotraj Evropske unije. Komisija je sedaj pripravljena začeti z za prvimi praktičnimi organi, da se ustanovitev zaključi čim prej do oktobra 2019. Najlepša hvala, želim naprej se zahvaljujem za vse vaše pripombe. No, hvala lepa. V imenu odbora za proračun, gospod Gajar, imate dve minuti.

delovne inšpektorje, ki preučujejo trg, zato da bi se borili proti socialnemu dumpingu in nepravičnim plačam. Na ta način bodo podjetja zaščitena pred nepravično konkurenco. Tudi to je dobro. Eh, slabo pa je, da bomo morali še nekaj časa počakati, preden bo agencija popolnoma funkcionalna. No, kljub temu je organ pomemben eh, mejnik, mi bi si želeli močnejše nadzorne pristojnosti za inšpektorje. Eh, prav tako nismo zadovoljni s tem, da nam ni uspelo uveljaviti sankcij v primeru neizpolnjevanja do sedaj eh, ne razumem, kako liberalci in eh, konzervativci lahko to puščajo ob strani. Upam, da, bomo, da bodo pokazali nekaj več razumnosti, tudi ko gre za odločitev o sedežu tega novega organa. Ampak tokrat res v imenu odbora za transport, gospa Deli. Torej, sedaj vzpostavljamo or, eh, Evropski organ za delo. To je več kot nujno. To je absolutno potrebno, kaj eh, ti socialna vloga obstaja samo v tekstih, ne pa v realnosti. In tega je dovolj sedaj si omogočimo, da bomo lahko tudi uresničevali socialni stebr in da bomo nehali z socialnim dumpingom. Ni treba eh, zaščititi eh, samo eh, napotenih delavcev, ampak vseh tist, vse tiste, ki delajo v neki drugi državi članici. Treba je narediti več za spoštovanje pravic delovcev v EU in prosti pretok ljudi mora ostati resnično še v prihodnje. ELA bo v prihodnje lahko usklajevala nadzor na celotnem ozemlju in bo tudi spremljala spoštovanje veljavnih pravil. Gre za Eh, napredek socialne Evrope, kajti socialna Evropa, kot sem rekla, obstaja v tekstih, ni pa vedno spoštovana. In temu je eh, prišel konec. Kolegice in kolegi, upam, da bomo vsi z glasovanjem potrdili to besedilo z veliko večino. Hvala lepa, sedaj pa eno minuto, gospod Zambacki za odbor Juri gospa predsedujoča najlepša hvala gospa predsedujoča kolegice in kolegi še enkrat smo priča manipulacijam ki se dogajajo na področju pravic delavcev eh, oblikovali naj bi agencijo ki se bo vmešavala eh, v poslovanje in sankcionirala države članice, kar pomeni, da so vlade v Zahodnji Evropi še vedno prestrašene zaradi um, podjetij iz uh, Vzhodne Evrope, zaradi uh, Tega pa je mobilnost še toliko pomembnejša za celotno Evropsko unijo in da zagotovimo eh, resno eh, upoštevanje pravila mobilnosti, moramo zagotoviti tudi svobodo podjetništva. In um, drž, zato je važno, da bo Evropski organ za delo v neki državi, kjer nimajo drugih evropskih eh, agencij, naprimer v Bolgariji. Gospod Pavel, imate besedo v imenu odbora Libe. Najlepša hvala, gospa uh, predsedujoča. Zahvalil bi posebej še kolege, ki poslušajo to razpravo. Hvala eh, vsem, ki ste opravili eh, ogromno delo v zadnjih dveh letih. Pozahvaljujem se tudi bolgarskemu presedstvu, ki je uspelo zaključiti ta dosje v manj kot enem letu. Svobod, eh, prihodnost Evropskega organa za delo bo zelo pomembna. Veliko problemov naj bi njegova ustanovitev rešila. Želim si, da bi bil ta organ uh, v Romuniji. Zato imamo argumente. Imamo posebni sistem v Romuniji, ki je bolj transparenten, kjer kjerkoli drugi. Najhitreje se odzivamo na zahteve Evropske unije, ko gre za čezmejno sodelovanje ali um, napotitve delavcev in s temi povezanimi podatki. Mislim, da nas to kvalificira oziroma je za nas to garancija, da če bo Evropski organ za delo imel svoj sedež v Romuniji, bo izredno uspešen, tako kot uh, je bilo to tudi v primeru predsedstva. Gospod Soleve, imen odbora za pravice žensk. Hvala lepa, gospa predsednica. Our authorities a step forward in the protection of workers' rights. Evropski uh, organ za delo bo igral pomembno vlogo za zaščito delavcev in svobodno gibanje. Vendar, tako kot poročevalec, bi želel, da bi bilo več predlogov, ki so bili predstavljeni v našem mnenju, res upoštevanih. Naprimer, uh, eh, č, uh, črtali so klauzulo o mainstreamingu spolov, um, večletnem programiranju um, in tudi glede podatkov, uh, ki so statistično relevantni. In uh, ocene, uh, kjer se upoštevajo um, desintegrirani um, podatki med, o spolih, uh, pa tudi na splošno eh, ravnovesje med spoloma. Mm, kljub temu podpiramo poročilo v celoti in upamo, da bo Evropski organ za delo začel delati čim prej. Hvala lepa, sedaj pa v imenu političnih skupin, gospod Kaza, eh, minuto in 30. Najlepše hvala, gospod predsedujoča. Želel bi eh, poročevalcu čestitati za odlično odlične rezultate, ki jih bo prinesla ta nova zakonodaja na področju bolj pravične in socialne Evrope. To je še ena pomembna zgodba v doseganju načela evropskih so in socialnih načel, pa tudi možnosti, ki jih prinaša skupni trg eh, delovne sile. Ela bo omogočala posameznikom, eh, da se postavijo po robu čezmejnim zlorabam ali goljofijam in jim istočasno omogočila večjo mobilnost. Evropski organ za delo bo izboljšal sodelovanje med državami članicami in jim omogočil lažje izvrševanje evropske zakonodaje. Zato pa potrebuje jasna in dobra pravila. To je možno le, če bodo države članice med seboj dobro sodelovali, če bodo organi delali v sinergiji in pri tem ne pozabili na pomembne ulogo socialnih partnerjev v tem procesu. Kot vemo, je skupni trg eh, bistven za evropsko načrtovanje in evropski projekt. Mobilnost v Evropski uniji je. Eh, dejstvo, milijone evropskih državljanov potuje in dela ter živi v drugih državah. Hvala lepa, sedaj pa gospod Pirinski v imenu SND dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Ustanovitev organa za delo na evropski ravni naj bi eh, pomenila zagotavljanje pravičnosti eh, pri mobilnosti in eh, pre, prečevanju eh, zlorab na tem področju. 2017 je gospod Juncker podal predlog. Marca lani je komisija sledila z svojim zakonodajnim predlogom in danes imamo ta zakonski akt na mizi v parlamentu v rekordno kratkem času. Gre za eh, socialne pravice vseh državljanov v vsakem trenutku, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo. To nam omogoča večjo konkurenčnost poslovnih subjektov, odlično sodelovanje med njimi, socialno um, komponento in uh, možne boljše nagrajevanje um, delavcev brez zlorabe svobode gibanja in osno, ohranitev osnov, zaradi katerih je evropski državljan pripravljen eh, delati v Evropski uniji. Naj zaključim. Vse tukaj nas eh, pozivam, da ustanovitev Evropskega organa za delo letos jeseni obravnavamo kot zelo pomemben dogodek, da zgradi, za gradnjo zares uh, socialne Evrope, ki je edini način, da se zagotovi dostojanstvo in varnost državljanom Evropske unije v tem svetu, ki je poln sprememb. In še na koncu. Naj se zahvalim svojemu kolegu, gospodu Lenarcu, za odlično delo, ki ga je organiziral komisije in seveda gospe Tyson, um, svetu in vsem, ki ste sodelovali oziroma pripomogli k temu uspehu. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine ALDE, gospa Harkin, dve minuti. Zahvaljujem se um, poročevalcu za konstruktiven pristop, eh, poročevalcem v sencu, eh, v senci so poročevalcem in um, komisiji ter uh, gospi Tyson ter seveda svetu. Imamo platformo za ukrepanje proti neprijavljenemu delu in tako dalje, vendar mislim, da ta zakonodajni akt, ki je danes tukaj na mizi, omogoča potrebno sodelovanje in povezave za učinkovi, ustanovitev učinkovitega organa za delo s kakšnimi problemi pa se soočamo, kaj želimo rešiti s tem zakonodajnim predlogom. Svobodni pretok delavcev sicer obstaja, vendar občasno se pojavljajo problemi, ki lahko izpodkopljajo zaupanje v sistem. In to se povezuje z vprašanjem nespoštovanja pravil. Od tega organa torej pričakujemo, da bo okrepil eh, strukturno sodelovanje med državami članicami, da bo omogočil medijacijo v čezmejnih postopkih in da bo olajšal reševanje sporov. Mislim, da bomo s tem zakonodajnim predlogom rešili mnoge vsakodnevne operativne probleme pri svobodnem gibanju delavcev. Mislim, da bo Ela omogočila svobodo gibanja za vse državljane na trgu dela in boljše sodelovanje med državami članicami, kar je pa najpomembneje povečala na bo zaupanje v sistem med državami članicami en in med državljani. To ne bo naša končna odločitev v parlamentu, bo pa med zadnjimi. Posebej sem ponosna, da sem sodelovala v tem projektu, ki bo omogočil prosti, svobod, de, prosti pretok eh, delovne sile in uh, zaupanje v sistem. Hvala lepa, gospa Kari, minuto 30 v imenu Guje. Eh, Najlepše hvala za. Glede na to, kar smo že danes slišali, vemo, da je ogromno ljudi v slabih delovnih, delo v slabih delovnih pogojih, brez pogodb, brez pravic in so slabo plačani. Mnogokrat eh, spreji, opravljajo več del za to, da sploh preživijo. To je temna stran enotnega trga delovne sile ali skupnega trga. Na tem trgu so pravice podjetij veliko nad pravici delavcev. Profit je veliko bolj pomemben od ljudi. Ta trg je izredno oddaljen od eh, demokratične odgovornosti in ljudi in posledice čutijo na tisoče ljudi, ki iščejo rešitve pričakujejo od nas, da naredimo nekaj, kar bo učinkovito delovalo proti socialnemu dumpingu, da zagotovimo pravične delovne pogoje. Kaj pa jim odgovarja Evropska unija? Več Evropske unije, več evropskih agencij, več organov, ki bodo eh, samo črpali sredstva. Odgovor pa bi moral biti manj Evrope in več moči državljanom dobivamo pa vedno več moči na strani Evrope in to ni pravi odgovor. Ne potrebujemo še eno Evropsko agencijo, potrebujejo te ljudje eh, trg dela, ki bo deloval. Gospa Auken, v imenu zelenih eno minuto. Er Hvala za besedo, res sem zadovoljna, da imamo sedaj več Evropske unije in da ustanavljamo organ za delo na Evropski urani, ki bo pomagal nacionalnim organom, da eh, rešijo enkrat za vselej socialni dumping, da omogočijo skupne inšpekcije in podobno mnoge v, drž, v drž, Evropski uniji, ki delajo izven članice, eh, države članice njihovega državljanstva, nimajo enakih eh, možnosti zaščite svojega dela. Zato je toliko pomembneje, da se za to problematiko ukvarjamo čezmejno, naprimer eh, kot primer navedem skoraj v suženskih razmerjah 200 Filipincev, ki delajo v Evropski uniji um, danski model eh, socialne zaščite in pravičnih delovnih pogojev je dober in pomembno je, da ga izvajamo za vse neposredne. Um, obstaja veliko elementov, ki absolutno podpiramo v tem dosjeju. Gospod Papadakis, za eno minuto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 sistem, eh, ki se bo ukvarjal z inšpekcijskimi pregledi, mora ta temeljiti na eh, načelu mobilnosti državljanov. Eh, le 700 tisoč delavcev naj bi bilo v čezmejnem poločaju vsako leto, kar pomeni, da dejansko podpiramo neprijavljeno delo. Eh, in ne upoštevamo eh, socialnega stebra, ki so ga podprle vse grške politične stranke, tako socialdemokrati kot drugi, ni osnovnih pravil in to je v nasprotovanju z dele, ki, z delavskimi pravili in delavci, ki si želijo izmakniti se iz te džungle. Najlepše hvala. Mobilnost je ena temeljnih eh, pravic Evropske unije. Imamo čezmejne delovce, imamo napotene delovce, imamo ljudi, ki cela leta delajo v neki drugi državi, ne pa v svoji. In Evropski parlament, Evropska komisija in svet so uh, se veliko krat pogovarjali o pravicah delavcev, razpravljali smo o svežnju eh, za mobilnost in o direktivi eh, za napotene delavce. Govorili smo o sklajenih socialnih sistemih. Vzpostavili smo celotno platformo za sodelovanje držav članic eh, v primeru črnega dela. Včasih smo imeli zelo nasprotujoče si razprave, veliko dvomov je bilo, Eh, izraženih veliko pomislekov, tudi zato, ker je trenutna zakonodaja zelo zapletena. Vzpostavitev ELE je zato od, eh, odlična zamisel, kajti eh, ta bo veliko pomagala pri razumevanju trenutne zakonodaje. Agencija mora imeti eh, močne pristojnosti na področju izvajanja nadzora. Podpiram tudi to, da ima ELA podporno funkcijo. Sem eh, pa proti funkciji eh, revizije in eh, proti funkciji spremljanja. Kajti podjetje moramo pomagati razumeti zakonodajo, to je zlasti pomembno za majhna podjetja. Hvala lepa, sedaj pa gospa Bresto za eno minuto. Merci. La creazione europea del... Hvala lepa. O Ustanovitev Evropskega organa za delo je velik dosežek naše skupine v Evropskem parlamentu in prvi rezultat eh, izvajanja stebra socialnih pravic. Že leta si prizadevamo v to smer in cilj je naš. Eh, je Evropska socialna resničnost in namen je pomagati državljanom najti delo. Uh,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 prave inštrumente za mobilnost znotraj Evropske unije, vključno s tistimi, ki so v čezmenem položaju, ter borimo se proti črnemu in neprijavljenemu delu, socialnemu dumpingu in upoštevamo pravice napotenih delavcev. Komisijo opozarjam, da bo za Evropski parlament bistvenega pomena eh, odločati o sedežu tega organa, kajti tako kot pri Lemi imamo eh, pravico odločiti tudi o financiranju kot o sedežu. Hvala lepa, gospod Kalvet Šambon, za eno minuto. Eh, Hvala, gospa predsedujoča, gospod, eh, gospa komisarka. Ja, spet se oglašam, sem pač odvisen od evropskih socialnih politik. pravzaprav se to povezuje z zaključnimi besedami komisarke v prejšnji razpravi. Na koncu mandata si v komisiji in eh, parlamentu ter tudi na zadnje v svetu prizadevamo za bolj socialno pravično Evropo. Zahvaljujem se poročevalcu in vsem poročevalcem v senci za opravljeno delo. Seveda bi lahko bil predlog bolj popoln, ampak vseeno predstavlja pomemben korak v smeri omogočanja mobilnosti delavcev, gre za boj proti zlorabam, gre za izvajanje minimalnih vseevropskih pravic in zato lahko ta predlog zgolj eh, pozdravimo in ga podpremo. Gospod Van der Kendelare za minuto 30. Dankjewel, eh, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Oneer... Hvala lepa, kolegice in kolegi. Poštena konkurenca, lojalna konkurenca med domačimi delavci in eh, tujimi delavci je nekaj, o čemer ljudje veliko krat razpravljajo. Eh, čezmejne socialne goljofije neposredno vplivajo na ljudi. V zakonodaji so doslej obstajale praznine, potem nekatere države članice ne izvajajo ustreznega nadzora. To pa pomeni, da se eh, zmanjšuje moč enotnega trga, čeprav ga sedaj eh, potrebujemo bolj kot kdaj prej. Prihajam iz Zahodne Flandrije. Naša eh, podjetja iščejo dobre delovce in mobilnost delovcev spodbuja gospodarsko rast in dobrobit. Vendar pa je mobilnost možna le, če je konkurenca lojalna. In veliko ljudi ima občutek, da tako imenovani kavboji vedno najdejo lukne v sistemu in uh, jim uspe se zmazati z goljofijami. In zato eh, moramo to spremeniti. To bomo lahko dosegli s pomočjo ELE. Eh, pospešiti moramo izmenjavo podatkov med državami članicami. To je najboljši način za preprečevanje eh, eh, goljufij. Eh, obljubili smo socialni svežen s trojnim A, z oceno tr eh, treh A. Komisarka Tyson je veliko naredila za socialni stebr, eh, zmanjšati moramo neenakost med državljani. Hvala lepa, gospod Balas. Hvala lepa, gospa predsednica, gospa komisarka. Ja. Evropski organ za delo moramo podpreti. To je korak naprej in koraki naprej so vedno dobri. Pre, še vedno nas je preveč, ki se eh, pogovarjamo o usklajevanju boja proti goljofijam. Eh, kot sem rekel, to bo korak naprej in v prihodnosti vidim tri pomembne vidike. Evropska delovna inšpekcija, ki bo lahko kaznovana goljufe, ne samo finančno, kar že obstaja v nekaterih državah, ampak tudi kazensko, kajti vemo, da eh, je treba vzbuditi eh, strah. Nekateri goljufi danes eh, organizirajo socialni dumping in ti goljufi morajo vedeti, da bodo osebno nosili posledice za takšne goljufije. Evropska komisija mora dati na mizo tudi elektronsko kartico socialne varnosti. Tako bi lahko zagotovili prenosljivost pravic. To je bil prvi korak naprej, veliko jih še moramo narediti za to, da bo socialni dumping samo še slab spomin. Gospa Ilskog, eno minuto. Eh, Hvala lepa, gospa komisarka. V teh zadnjih letih smo veliko delali tudi na direktivi o napotenih delovcev. To je bil velik uspeh za zaposlene in za sindikalno gibanje. Najpomembnejše je zagotoviti enako plačo za enako delo. Sedaj je treba to direktivo prenesti v domače zakonodaje in jo potem ustrezno uporabljati. In ELA je v tem kontekstu zelo koristna bolje bo treba organizirati izmenjavo podatkov med državami članicami. Vemo, da obstaja veliko goljofej, zlasti na področju socialne varnosti in brez informacij ni mogoče te situacije popraviti. Delavci v Evropi morajo biti zaščiteni in morajo vedeti, da eh, imajo pravi, eh, kakšne pravice imajo. Potrebujemo pravičnost tudi na trgu dela in zlasti sem zelo zadovoljna za to, eh, ker se predlaga tudi spoštovanje nacionalnih prerogativ v zvezi z delovanjem sindikatov in podobno. In eh, zahvaljujem se tudi komisiji za sodelovanje v času tega mandatu. Hvala lepa za postopek CatchDI. Imamo pet eh, prošen zagovor. Vidimo, da kolegi prihajajo v dvorano sedaj eh, prosim z, za nekoliko miru. Tiste, ki boste pa govorili, pa eh, prosim, da govorite glasno. Gospa Šojdrova, e, eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej se želim eh, zahvaliti poročevalki, eh, poročevalcu, pardon, gospodu Lenarcu in eh, komisarki. Eh, Eh, ta dogovor je dober. Običajno ne podpiram ustanavljanja novih organov, ampak moram reči, da ima Ela kar precejšne možnosti, da reši težave, s katerimi se srečujemo na notranjem trgu. Evropsko pravo se mora uporabljati na področjih, do, eh, eh, kjer dos, doslej to ni bilo mogoče. Nekatere države sicer uvajajo proti eh, trustne eh, ukrepe, ampak eh, še veliko neenakosti je. Moramo pa paziti na to, da ela ne bo podvajala dela drugih organov in teles. Zagotoviti moramo tudi prostovoljno delo inšpektorjev in države članice morajo njihovo neodvisnost spoštovati. Kolegice in kolege, lepo vas prosim, da ste vsega.

Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz sem sama zagovornica zagotavljanja visoke ravni pravic eh, delovcev in zagovornica ustvarjanja take klime, kjer bo normalno taka pravila spoštovati. V nekaterih delih Evrope to še vedno ni tako, kljub temu, da imamo dober zakonski okvir. In birokracija te zakone stalno tudi dopolnjuje. Verjetno se sprašujete, kako je to mogoče. Zelo enostavno. Eh, administrativni organi niso vedno garancija za spoštovanje delovskih pravic, niti niso garancija za zagotavljanje dobrih delovnih pogojev. Ravno obratno, več kot imamo zakonov, več kot imamo birokracije, slabša je zaščita delovcev v praksi. Ne morem eh, podpreti eh, ustvarjanja novega organa za delo, kajti to bo pomenilo več birokracije, kajti Eh, že sedaj so nacionalni organi neočinkoviti. Nekdo mora plačati za ta cirkus in to so delavci. Ti pa ne potrebujejo dodatnih bremen, od katerih ne bodo imeli nobenih koristi. Hvala lepa. Gospa Kunjeva. Prosim, kolegice in kolegi, nekoliko tišine, prosim. Hvala lepa. Ela se mi zdi zelo pa, eh, pametna ideja. Ampak misliti moramo tudi na tisoče delovcev, ki ne prejemajo plače, ki nimajo socialnega zavarovanja, niti niso zavarovani za eh, primere nesreč pri delu. Naši so državljani, so žrtve različnih pogojev v Evropski uniji in ne potrebujejo naših lepih besed, ampak potrebujejo ustrezna dejanja. Kdaj bo Eh, Ela postala koristna. Takrat, ko ne bo njena vloga samo nadzorovati in eh, zapisovati kršitve, ampak takrat, ko bo dejansko učinkovito ščitila pravice delavcev in ko bo ščitila delavce pred njihovimi delodajalci, ki iščejo samo žrtve za začasno delo. Ela bo morala tudi na sodišča stopiti na stran delavcev in to bo pomenilo pravo podporo delavcev. Gospa Ska, eno minuto. Gospa pani predsednica, zadanja nove agencije nadajo ji duži potencial vplivu na rečevitost. Najlepša hvala. Eh, najlepša hvala. Eh, prosimo vas, da ste tiho. gospa Jazlovecka nadaljuje. Komisarka je povdarila pomen pravic in obveznosti tistih, ki najemajo ljudi za delo na notranjem trgu. Ampak to je samo del pristojnosti, ki jih bo imela nova agencija. Ta nova ag agencija se bo ukvarjala tudi z nepoštenimi praksami povezanimi z mobilnostjo delavcev. In Veliko bo odvisno od učinkovitosti eh, direktorja in pa upravnega odbora.